tudi pri glasovanju. Hvala vsem. Eh, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Imam pa še eno eh, obvestilo, ki zadeva gospoda Remona Senadžota, ki odhaja iz skupine ELS.